zdaj, um, ehm, probat... Torej, kot verjetno veste, moramo najprej sprejeti dnevni red. Prvo kot prvo, dnevni red. Sporočil predsedujočega ni, tako da se bomo lahko tako, takoj lotimo, loti, eh, lotili tretje točke in to je predstavitev kandidatov za nagrado Zaharova za leto 2015 sam predsedujem tej seji na prošnjo kolega Broka in kolegice Valenciano. Z nami je tudi kolega Ponga v imenu odbora za razvoj. Te tri, ti tri odbori, odbori AFET, DROA in uh, deve sodelujejo vsako leto pri organizaciji nagrade Saharova. Sedaj smo na začetku postopka za leto 2015. Člani in članice naših odborov bodo čez dva tedna, 15. oktobra, glasovali. Glasovali bomo o kandidatih, Določili bomo končni volilni seznam, pripravili bomo skrajšeni seznam treh kandidatov, o katerem bomo glasovali. Konferenca predsednikov se bo v četrtek 29. oktobra na to odločilo o uh, kandidatih v Strasboru. Kot veste, Nagrada Saharova predstavlja izjemno pomemben in viden element našega dela v parlamentu na področju človekovih pravic. Vsako leto to nagrado namenimo posamezniku oziroma organizaciji, več osebam, ki svojimi dejanji ščitijo človekove pravice in demokracijo. Nagradimo in eh, poklonimo se tistim, ki se borijo proti kršitvam pravic, proti totalitarnim eh, režimom in proti nepravici, ki vlada v svetu. Nagrada je simbol našega dela na področju človekovih pravic. Tisti, katerim se poklonimo s to nagrado. Na ta način dobijo več vidnosti eh, pri svojem delu, pri svojem boju. Na nas je, da pomagamo in zaščitimo te uh, dobitnike nagrade. pomagamo jim pri njihovem delu. Zahvaljujoč Evropskemu parlamentu, Evropska unija razpolaga z instrumentom za demokracijo in človekove pravice. To je specifični eh, instrument na tem področju. In eh, vedno znova pozivamo komisijo, pa tudi Evropsko službo za zoranje delovanje, da naredita še več na tem področju. Letos smo vzpostavili nov mehanizem za zagovornike človekovih pravic. Poleg instrumenta za demokracijo in človekove pravice imamo torej na voljo novo orodje in upamo, da bo ta mehanizem okrepil varstvo človekovih pravic. Upamo, da bomo s tem lahko v večji meri pomagali tako posameznikom, kot tudi organizacijam, ki pogumno branijo in stopajo v bran človekovim pravicam posod po svetu. Podpiramo tudi boj za vladavino prava, kot veste. Sprejemamo resolucije na to temo in se dotikamo razmer v različnih državah, dotikamo se različnih posameznikov in organizacij. Tudi iz tega vidika torej delamo in več dela nas čaka tudi v prihodnosti, pri tem pa tesno sodelujemo s službo za zunanje delovanje. Visoka predstavnica sama je letos prvič sodelovala v razpravi posvečeni eh, nujnim vprašanjem na področju človekovih pravic. To je bilo nekaj posebnega, nekaj eh, nebojmljivega za naš parlament. Eh, visoka predstavnica se nam je torej pridružila v tej eh, četrtkovi jutranji razpravi. Sedaj pa letošnji postopek. Različne politične skupine so predlagale različne kandidate. Kmalo bom eh, nekaj več povedal tudi o tem. Ti prihajajo iz različnih celin, iz različnih regij, iz Afrike, iz vzhodne Evrope, iz zahodne Evrope, prihajajo tudi iz zalivskih držav, iz Latinske Amerike, pa tudi iz ZDA. Postopek imenovanja kandidatov je letos povezan z več zelo občutljivimi vprašanji. Govorimo naprimer o korupciji, o zlorabi pristojnosti in moči, govorimo o svobodi eh, misli, govorimo o varstvu demokratičnih načel, o eh, represivnih režimih, govorimo tudi o pravicah žensk in o njihovi emancipaciji. Izpostaviti je treba vse različne teme, za katere se eh, ti nominiranci borijo. Za nas so vse te teme izjemno pomembne. Posvetili se bomo torej vsem tem različnim vrstam eh, boja za pravice. Na koncu pa bomo seveda izbrali enega posameznika, posameznico oziroma skupino. Ampak posvetili se bomo vsem temam. To, da izberemo enega nominiranca letos, še ne pomeni, da smo končali z našim delom. Kot eh, veste, od leta 2008 naprej obstaja omrežje omrežje nagrade Saharova, The Sakharov Prize Network, ki je izjemno aktivno. To omrežje širi naša sporočila o eh, človekovih pravicah in vladavini prava onkraj samega postopka eh, dodelitve nagrade. Tisti, ki v omrežju sodelujejo, na to razširjajo ta sporočila in še naprej delajo. Pri tem seveda sodelujejo tudi z nami, skupaj si prizadevamo za zaščito eh, človekovih pravic. Pri tem eh, omrežju sodeluje tudi več nekdanjih dobitnikov nagrade. Organiziramo različne dogodke, na katerih izpostavljamo naše vrednote in spoštovanje človekovih pravic. Prepričan sem, da bo tudi dobitnik oziroma dobitnica letošnje nagrade z nami tesno sodeloval v boju za človekove pravice. Dovolite mi, da spregovorim o prejšnjih fazah postopka, preden se lotimo dejanskih kandidatov. Rok je bil 10. september rok za eh, določitev kandidatov. Dobili smo šest predlogov, vse smo sprejeli, zato ker so ti predlogi spoštovali pravila iz statuta o eh, nagradi Saharova. Vključili so namreč v eh, sam predlog kandidata kratek življenjepis. Kandidati so naslednji, tako posamezniki kot tudi uh, organizacije. Po abecednem redu najprej gospa Edna Adan Ismail predlaga jo skupina EFDD. Na to Raif Badavi, to je predlog skupine SND, EKR in zelenih. na to demokratična opozicija v Venezueli, ki jo predstavlja Mesa de la Unidad Demokratika in pa venezuelski politični zaporniki. To je predlog skupine PLS e ter poslancev Fernanda Maure Barandjara, Barandjarana in eh, Dite Šaranzove. Na to Boris Nemcov, to je predlog skupine ALDE. Naslednja je Nadja Savčenko. To je predlog skupine EKR. In pa še zadnji predlog. Edward Snowden, Antoine Deltour in Stephanie Gibo. Gre za predlog skupine GUE NGL. Preden besedo predam kolegom, ki bodo predstavili svoje kandidate, bi rad spomnil, da si lahko čas za govor razdelite za vsakega kandidata oziroma kandidatko, ne smete pa porabiti več kot 10 minut za posameznega kandidata oziroma skupino. Imamo torej 6 kandidatov, to pomeni, da imamo na voljo 60 minut. Toliko o tem. Sedaj pa bomo besedo predali sponzorjem posameznih kandidatov. Spet po abecednem redu. Zato bom besedo najprej predal gospodu Jamesu Carverju iz skupine EFTD. Prosim ga, da predstavi Edno Adan Ismail. Izvolite, gospod Carver. Thank you, Chairman. Every generation. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Vsako generacijo človeštvo eh, dobi dar skupine ljudi, ki eh, je nekaj posebnega. Edna Adan Ismail je ena od teh ljudi. Poleg drugih ljudi si je ona zavihala rokave in Somaliland eh, vrnila iz državljanske vojne v prihodnost. To je zgodba o uspehu. Edna je zavezana k pravicam žensk, obenem pa skrbi za kulturne in druge tradicije svojo svobodo misli je posvetila izboljšavi razmer za življenje žensk v eh, tej družbi. Ima dolgo demokratično kariero, bila je prva ministrica za zunanje zadeve v državi in eh, svojo bolnišnico je zgradila do te mere, da je to ena izmed najboljših, pomaga ženskam, pomaga vsem ostalim eh, nacionalnostim v državi, obenem pa skrbi za usposabljanje medicinskega eh, osebja v državi. Bolnišnica se je odprla leta 2002, stroški so eh, bili zelo visoki, ampak smrtnost eh, mater je precej nižja kot drugot v državi, zgolj eno četrtino eh, v primerjavi smrtnosti v drugih delih eh, države. Uspešno eh, izobražuje ženske, osvešča jih o slabih praksah, naprimer naprimer genitalno pohabljenje. S svojim zanosom je rešila življenja številnih eh, otrok in mater. Spremenila je življenja številnih ljudi v afriškem rogu. Skrbi tudi za večjo enakost med spoloma, pomaga eh, žrtvam mučenja in si prizadeva za dostojanstveno življenje za človekove pravice. V imenu skupine EFDD sem izjemno ponosen in počaščen, da lahko za nagrado Saharova predlagam gospod Edno Adan Ismail. Hvala. Najlepša hvala. Še kdo iz vaše skupine bi še kdo želel besedo? That's okay. Thanks. Prav. Hvala. Mikrofon, prosim. Mikrofon zagovornika. Mikrofon. Okay, Govornik govori brez mikrofona. Panzeri. Ok, bon, voilà. Uh, donc on va, j'espère. Uh upam, da bomo vse predstavitve slišali v eh, prijateljskem ozračju, da ne bo težav. Naslednji kandidat je Raif Badavi, ki ga podpirajo kolegi iz različnih političnih skupin. Besedo naj bi predali trem skupinam gospoda Tenoka, ki bi naj bi dobil besedo, ni. Gospa Fotiga bo dobila besedo. Najprej pa bom besedo predal gospodu Pancerju, ki bo eh, uporabil malce eh, več časa, zato ker bo skupina eh, konzervativcev govorila malce manj. Gospa Fotiga torej dobi besedo po gospodu Pancerju present two candidacies and the Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Predlagali bomo dva kandidata. Dobro je, da besedo najprej predate gospodu Pancerju. Uh, Charles Stanek malce zamuja. Večina moje politične skupine pa uh, podpira to kandidaturo. Vseeno pa uh, je bolje, če tega kandidata sam predstavi gospod Tenek, ko se nam bo pridružil plus longtemps. Hm. Izvolite, gospod Panceri, govorite lahko malce dlje. Najlepša hvala, gospod. Eh, Dedikato la loro vita, la difesa dei diritti umani e della libertà di pensiero. Eh, vsako leto izberemo nekaj ljudi, ki branijo človekova priča in temelje svoboščine. Vsako leto izberemo neko skupino ljudi in sicer zato, da bi podprli aktiviste po celem svetu ali pa tiste, ki so bili do, deležni zlorab zaradi tega, ker so se zauzemali za človekove pravice. Eh, skupina ST e bi želela nominirati Raifa Badawija iz Saudske Arabije prihaja iz eh, regije, kjer eh, aktivisti za človekove pravice in blogari doživljajo veliko opresijo. Eh, on je trenutno v zaporu, je v zelo slabem zdravstvenem stanju zaradi kazni, ki jih mu je bila naložena. On je ustvaril spetno stran, liberalni forum za družabne liberalne razprave. Štirinajstega februarja 2012 so ga obdolžili, da mm, smeši savc um, politiko Saudske Arabije, ni, bil, ni želil odstraniti vsebin iz svoje spletne strani. Junija 2012 so ga aretirali in maja 2014 je bil obsojen kršitve saudskih zakonov. Obdolžen je bil kršitve verskih zakonov zaradi svojega bloga. Um, dobil je skoraj eh, četrt milijona dolarjev kazni, eh, tisoč udarcev za bičem in prepovedano mu je bilo še naprej uporabljati kakršnokoli um, tehnološko platformo ali pa eh, prepovedano mu je bilo tudi zapustiti državo. Eh, do leta 2024. Eh, vsak teden eh, naj bi dobil 50 udarcev z eh, bičem za 20 tednov in ehm, pravzaprav se je njegovo zdravstveno stanje močno poslabšalo že po prvem bičanju. Evropski parlament tesno spremlja njegovo situacijo in poziva Saudsko Arabijo k njegovi izpustitvi. Naj citiram njegovo ženo. Uh, ki je izjavila, da je bil uh, Raif sredi velike množice, da je bil priklenjen na verige, bičan, varnostne sile so ga začele bičati po rokah in nogah in očividci so povedali, da je trajalo pet minut za 50 bičev, ki so bili konstantni in zelo močni. Sploh si ne morem predstavljati, da je dan danes možno, da koga vklenejo v verigo in ga prebičajo samo zato, ker je bil tako poguben, da izrazi svoje mnenje. Z nominacijo Raifa Badavija se želimo pokloniti vsem tistim, ki si prizadevajo za svobodo izražanja po svetu. Borijo se za svobodo izražanja in ob tem nekaj ti so kršili nobenih zakonov. Najlepša hvala, sedaj pa gospa Fotiga. Izvolite, če želite besedo. Hvala, gospod predsedujoči. Lahko potrdim to, da skupina EKR podpira kandidaturo Raifa Badavija za nagrado Zaharova. Charles Stenok, koordinator za uh, to nagrado skupine EKR eh, je takšnega mnenja. Hvala. Sedaj pa gospod Tamaš Meserič v imenu skupine Zelenih. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Skupina Zelenih EFA je ponosna, da je bila prva politična skupina, ki je nominirala blogerja Rejfa Badavija za nagrado Zaharova letos eh, v letosnem postopku. Je zagovornik svobode govora, bori se za človekove pravice in to v eni izmed najbolj represivnih držav v svetu. Kot veste, je brutalni eh, savski režim ponovno eh, v medijih. Sedaj zaradi tega, ker naj bi križali otroka na osnovi eh, političnih stališč. Badav je dobil tisoč udarcev z bičem, kot eh, kazen. Čas je, da nekaj naredimo. Tišina in neukrepanje je jasen odraz nase, naše toksične odvisnosti od fosilnih goril. Če želimo še naprej biti zagovorniki naših vrednot in uh, naših načel, potem ne moremo dovoliti, da so ljudje mučeni zato, ker uh, preprosto podpirajo oziroma zagovarjajo lasne ideale v takšni državi. Že zaradi zvišanja ali pa paca cene fosilnih goriv si lahko premislimo, se zdi. Če bi gospod Badavijo dali nagrado Zaharova, bi s tem poslali jasen signal aktivistom in eh, zapornikom vesti v Savski Arabiji in drugotu v regiji tem bi prispevali tudi k eh, pravici za Rejfa Badavija. Izpostavili bi tudi vrednost idealov in eh, vrednot, ki jih ne, spe, ne smejo, eh, ker ne smejo prevagati ekonomski interesi. Rejfa Badavija je podprlo več. Eh, skupin, kar kaže na pomen tega kandidata. Upam, da ga bomo eh, vsi podprli v eh, parlamentu. Hvala. Predstavili smo tudi, torej tudi to kandidaturo. Naslednji pa je kolega Luis de Grandes, ki bo imenu ELS predstavil venezuelsko opozicijo predstavil meso dela Unidad Demokratika in eh, venezuelske politične zapornike. Tudi sam bom eh, povedal nekaj v imenu ELS, tako smo se dogovorili. Luis, izvoli najprej ti. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Um, no, dogovorili smo se z vami, gospod predsedujoč, in tudi za kolegom iz skupine ALDE. Čas mi je, da lahko predstavim to, ta predlog v imenu ELS-a. Naj na začetku povem, da so vsi kandidati, ki so bili predlagani uh, znotraj skupine ELS, zaslužijo vse moje spoštovanje in priznanje imajo vse zasluge, popolnoma lahko konkurirajo tudi drugim v demokratični razpravi o tem, kateri kandidat bi bil za našo, evropsko, e, za našo politično spino najbolj primeren. Uh, jaz bi predstavil kandidaturo Miči Kaprile Lederna, ki je žena Antonija Lederne, župana Karakasa, ki je v hišnem priporu in pa Tamaro Suhu, ki je mm, um, članica kazenskega sodišča v Karakasu v Venezueli. Naj povem, zakaj smo se odločili za ta predlog verjamemo v načelo enakih možnosti in univerzalnosti človekovih pravic. Predsednik je že povedal, oziroma predsedujoči je že povedal, eh, kakšne pogoje so morali izpolnjevati kandidati. Ehm, torej, vsi vemo, kakšna so načela eh, za nominacijo za to prestižno nagrado Sakarov. Eh, zakaj govorim o univerzalnosti? Uh, Zato, ker bi morali po vsem svetu vedeti, kakšno, kaj trpi venezolansko ljudstvo zaradi vlade, ki je sicer bila izvoljena, ampak vseeno nima vse legitimnosti. Ima namreč popolnoma totalitarne prijeme. In to niso samo moje besede, s tem se strinjajo številni predsedniki evropskih držav, latinskoameriških držav in drugih. Trenutni venezolanski režim, ki ga predstavlja predsednik Maduro, ni v skladu z demokratičnimi načeli. Um, zakaj smo se odločili za kolektivno kandidaturo? Zato, ker nismo želeli izpostavljati nikogar posebej, lahko bi rekli Leopoldo Lopez, Antonio Ledezma ali kdorkoli drug, ki je politični zapornik. Želeli smo, da bi izpostavili demokratično opozicijo v Venezueli, ki se v tem trenutku bori za to, da bi lahko um, venezolansko ljudstvo stopilo na demokratično pot. Predstavljajo Mesa delavnida demokratika, ki predstavlja vse demokratične sile v Venezueli. Um, no, kandidaturo sem v ELS predstavil dan preden je bil Leopoldo López obtožen na 14 let zaporne kazni, čeprav njegovo sojenje ni spoštovalo oziroma ni potekalo v skladu z minimalnimi pravosodnimi standardi. Um, enako velja za, Antonio, za Antonija Ledezmo, ki je v hišnem priporu Eh, njega so mm, vojaške sile odpeljale iz njegove hiše, ob tem niso spoštovali nobenih demokratičnih pravil, nobenih ustavnih pravil. Eh, vlada sprejema ustavno in drugo zakonodajo, ki jih kasneje sama ne spoštuje. Ta kolektivna kandidatura torej predstavlja celotno demokratično opozicijo. Ti politični zaporniki ne spadajo v našo politično skupino ali družino. Um, Mesa demokratika predstavlja celotno opozicijo. Uh, 6. decembra režim Madura ni imel nobene druge možnosti, kot da skliče volitve. In 6. december bi bil zelo primeren datum, uh, za to, da bi Evropski parlament, ki spoštuje svobode izražanja in temeljne svoboščine vseh narodov, um, torej to bi bil zelo primeren datum, da bi podelili to nagrado. In več kot 78 uh, političnih zapornikov obstaja v Venezueli, pa za njih ne ve nihče, lahko zaščitimo Antonija Ledezma, lahko zaščitimo uh, Leopolda Lopesa, Cebajosa, um, Ta podelitev nagrade bi jim lahko celo škodila, kajti takšno je danes eh, pač stanje v Venezueli. Z nagrado Saharov želimo obraniti vrednote, ki so nam svete in eh, želimo se boriti za demokratična načela. Naša, naš predlog je zelo, zato zelo aktualen. Gre za državo, kjer teptajo človekove pravice. Ta nagrada bo več kot zgolj še ena nagrada. Ta nagrada mora služiti temu, da se zazamemo za spoštovanje človekovih pravic in svoboščin v Venezueli. Zato smo predlagali eh, te kandidate. Vsi vedo, so, kakšne so okoliščine v Venezueli, vsi vedo, da so človekove pravice univerzalne. To ve celoten svet. Zato toliko z moje strani. Uh, torej, uh, apeliral bi samo na, vz, še, na vse kolege, da naj ne glede na pripadnost političnim skupinam prepoznajo uh, upravičenost in vrednost uh, naših kandidatov. Hvala. Uh, Najlepša hvala, Luis, za to predstavitev. Kot sem dejal, bom tudi sam dodal nekaj besed k tej predstavitvi. Skupina Fele se je pogovarjala o več kandidatih, o petih kandidatih smo govorili, dva sta sedaj tukaj na, sesta, na seznamu, gre za Nadijo Savčenko in Borisa Nemcova, imeli smo še Benjamina Juna Juna, ki je zagovornik eh, pravic v Severni Koreji in pa Gao Ju, to je bil predlog Angelike Nibler. Na to pa smo se odločili za eno samo kandidaturo in eh, Luis je sedaj predstavil demokratično opozicijo v Venezueli in venezuelske politične zapornike, zato smo se na koncu odločili. Sam bi dodal še naslednje k temu, kar je povedal Luis. Leopoldo Lopez, ki je bil obtožen oziroma obsojen na 13 let zapora, zato ker je dejal ne diktaturi, še vedno ponavlja, da smo na pravi strani zgodovine. In to odraža pogum te venezuelske opozicije. Opozicija se uh, mora soočiti zelo nasilno uh, pozicijo, in zato tudi, tudi sam podpiram ta predlog skupine ELS. Zato, ker bomo s tem dali venezuelskemu ljudstvu upanje. Če bomo nagrado eh, podelili opoziciji in političnim zapornikom. Toliko o tej kandidaturi. Mislim, da želi še gospod Mauro nekaj dodati. Na kratko, prosim, za minutko. Izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Kot ste pravilno povedali, skupaj z eh, kolegico Dito Čarancovo podpiram isti predlog, kot ga je predlagal gospod Grandes. ne glede na zasluge drugih kandidatov, ki so jih predlagali druge kolegi in druge skupine, menim, da. Je sedaj bolj pomembno kot kadarkoli prej, da nagradimo to pomembno skupino. Spomnim na primer eh, gospoda Ledezme, um, njegova hčerka in žena sta tukaj. Spomniti vas želim na velike pritiske, s katerimi se je soočal Leopoldo Lopes. Preprosto zaradi tega, ker je svobodno izražal svoja prepričanja in mnenja v državi, ki naj bi bila demokratična. Ehm, Elvira Mačado je bila razlaščena, um, in uh, vzeti so ji bili vsi njeni položaji, demokratične predstavnice ljudstva. Uh, gre torej za celo skupino ljudi, ki so preganjani zaradi tega, ker se zauzemajo za demokracijo in človekove pravice. Mislim, da si zaslužijo nagrado, s tem bomo izrazili podporo Evropskega parlamenta. Eh, in zelo primerno se mi zdi, da je kolega Luis de Grandes eh, izrazil prepričanje, da so oni na pravilni oziroma na pravični strani zgodovine. Hvala. Najlepša hvala. Boris Nemcov je naslednji. Nominirala ga je politična skupina Alde. Besedo dobi Urma Spajet. Izvolite very much, dear colleagues. Hvala lepa, spoštovani kolegi. Vsi vemo, da z Sakarovo nagrado počastimo ali posameznik ali skupine ljudi, ki so posvetili svoje življenje človekovim pravicam in svobodi izražanja. Alde predlaga, da bi Sakarovo nagrado za leto 2015 podelili Borisu Nemcovu nažalost posthumno. Boris Nemcov je bil eh, zelo viden predstavnik eh, Evropske, um, ruske civilne družbe, prizadeva se je za demokratično in svobodno Rusijo in zato je plačal z življenjem. Boris Nemcov je bil umorjen eh, februarja lani, nekaj tednov potem, ko je začel pripravljati dosje, ki um, dokazuje upletenost ruskih vojaških sil v vojno na vzhodu Ukrajine. Pripričani smo, da si zasluži nagrado Sakarov. Eh, vse življenje si je prizadeval za drugačno Rusijo, Rusijo, ki bi bila prijateljska do svojih sosed, ki bi spoštovala človekove pravice, demokracijo in pravno državo. Kot vodja opozicije in aktivist civilne družbe je trdo dela za to, da bi razkril korupcijo in zlorabe. Um, uh, ruskih najvišjih slojev. E, zato predlagamo, da bi nagrado podelili fundaciji Borisa Nemcova, ustanovila jo je njegova žena Džana v namen podpore demokratični Rusiji. Mislimo, da je pravi trenutek za to, da za Sakarovo nagrado izrazimo podporo njegovi osebi, življenju, um, ki je bilo posvečeno prizadevanju za drugačno demokratično Rusijo in da denarno nagrado namenimo eh, fundaciji, ki želi um, nadaljevati njegovo zapuščino. Za vašo podporo bomo lahko poslali takšen signal podpore ruskemu ljudstvu, njihovi mm, civilni družbi in drugim eh, aktivistom za človekove pravice. Ehm, njegovo fundacijo predstavlja njegova hčerka, ehm, gre torej za fundacijo, ki se prizadeva za svobodno, demokratično ehm, Rusijo, ki spoštuje pravno državo. Večkrat sem slišal kritike, da ne bi smeli Sakarove nagrade podeliti posthumno. Tukaj se popolnoma ne strinjam s tem. Boric Nemcev ni kriv zato, da so ga umorili. In eh, če smem biti nekoliko ciničen, mislim, da ne bi smeli tukaj pošiljati napačnih signalov, eh, čež, da moramo ubiti nekoga, če se želimo izogniti temu, da bi dobil Saharovo nagrado. Eh, razumeti moramo, da tudi za tem, da nagrado Saharov podelimo posthumno, včasih pošljemo s tem zelo močen signal. Eh, zelo pomenljivo je, da se ta nagrada imenuje po Andreju Sakarovu, ki se je pred 20 leti prizadeval za močnejšo civilno družbo in bolj demokratično Rusijo. Ampak nažalost je še dan danes tako, da je civilna družba v Rusiji zelo krhka, in eh, zato potrebuje to vrstno podporo v imenu eh, eh, Andreja Saharova. Vsi dogodki v Rusiji neposredno plivajo tudi na dogodke v Evropski uniji in tudi zato se mi zdi to pravi trenutek, zato da um, izrazimo našo podporo ruski civilni družbi. Ne smemo dovoliti, da bi se v ruski družbi širil strah. Eden izmed neposrednih rezultatov uh, umora Borisa Nemcova je bil porast strahu v ruski družbi. V našem interesu je, da naša sosedska država ne živi v takšnem strahu skupina Alde. Ki... Najlepša hvala še kdo iz skupine Alde, ki podpira to kandidaturo. To je vse? Prav. Potem pa še enkrat najlepša hvala. Ana Fotiga podobila besedo v imenu skupine EKR. Govorila bo o kandidatki Nadi Savčenko. Izvolite. Sir. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Mi smo predlagali dva kandidata in uh, v veliko čas mi je, da lahko predstavim kot kandidatko izredno žensko, pilotko, vojakinjo, članico ukrajinske um, letalske uh, vojaške sile Nadjo um, Savčenko, ki je trenutno v ruskem zaporu in čaka na naslednjo fazo njenega sojenja. Gospa Nadja Savčenko je bila rojena 11. maja leta 1981. Eh, od otroških let je želela postati pilotka. Čeprav je začela pravzaprav študirati dekorativno umetnost in eh, novinarstvo. No, temu se je potem eh, relativno hitro odpovedala um, bila je prostovoljka v ukrajinski vojski in je tam pogumno uh, služila v ukrajinskem kontingentu misije v Iraku. Um, tam je uh, vozila uh, tank. Kasneje pa je predložila prošnjo ukrajinskemu ministru za obrambo, zaprosila je za upis v prestižno uh, akademijo eh, za vojaško letalstvo. Ta akademija je bila odprta dotlej samo moškim, bila je prva ženska, ki je um, diplomirala na tej akademiji in s tem je tkala pot tudi drugim ženskam, ki se odločajo za vojaško kariero v um, ukrajinskem vojnem letalstvu. Služila je v tretjem uh, regimentu. Uh, vozila je um, bombnik, um, she uh, she she was uh, uh, torej um, bombnik SU-24 in pa M helikopterje MI-24. Um, sodelovala je tudi v znanem bataljonu AIDER, um, ki je bil spostavljen po uh, agresiji, ki je začela Rusija izvajati nad Ukrajino. Uh, junija 2014 je bila prijeta in odpeljana na ruski teritorij. Obdožili so jo, da je nezakonito vstopila na rusko ozemlje. In da je streljala na ruske novinarje. Njeni, njena obramba eh, je dokazala, da so te obtožbe zgolj provokacija. Eh, Nadja Savčenko je bila tekom celotnega procesa zelo pogumna. Začela je z eh, gladovno stavko, eh, nasilo so jo hranili. Ves čas je zavračala govorjenje ruskega jezika, ves čas je govorila ukrajinsko, ves čas nosi majico z ukrajinskim grbom. dejansko um, uteleša tudi duh vseh tistih žrtev, ki se jim poklonimo ob dnevu žrtev stalinizma rusko sodstvo je pravzaprav eh, zapuščina stalinističnega režima. Eh, Dovolite, da sedaj spregovorim v polščini, želela bi mm, namreč povedati nekaj zelo osebnih stavkov. Dano je z dnjem Nadi Savčenko. Um, pogosto govorimo o dnevu Nadje Savčenko, uh, eh, vsaj Ukrajinci govorijo o tem dnevu. No, ampak vsi tisti, ki živimo v vzhodni in osrednji Evropi, je 28. september dan, ki ima tudi druge konotacije. Pred 76 eh, leti se je, je bil podpisan pakt Ribbenšumo-Lotov, To se je zgodilo mesec po nemški invaziji na Polsko 17. septembra leta 1939 po originalnem paktu Ribbentrop-Molotov. 28. septembra so bili podpisani tajni protokoli, ki so imeli za posledico zelo usklajeno delovanje služb, kot je bila nemški gestapo in pa sovjetski MKVD. Takrat so potekale številne konference, torej nemško-sovjetske konference in te so privedle do zatiranja polskih intelektualcev. Eh, tudi Litva je prešla pod eh, oblast Rusije in oseba Nadje Sevčenko simbolizira vse druge žrtve, ki jih je zajela Rusija po tem, ko je zasedla Krim. Prav tako pa Nadja Sevčenko uteleša vse druge žrtve stalinistične opresije v času Sovjetske zveze. Ruska federacija nikoli ni uradno obsodila eh, dejanj stalinističnega režima. Eh, videli smo že številne takšne žrtve gospoda eh, Magnitskega, gospoda Nemcova, ki ga je predstavil prejšnji govornik. Eh, prosim vas, da resno razmislite o tem, da bi nagrado podelili tej izredni Ukrajinki. Najlepša hvala, gospa Fotiga. Čeprav razumem, ste edina predstavnica vaše skupine, ki eh, govori o imenu te kandidatke. Prav, sedaj pa naslednji kandidat oziroma skupina kandidatov. Nominirala jih je politična skupina GUNGL, e predlagajo gospoda Snowdna, gospoda Delturja in uh, Stefani Žibo. Besedo bom predal kolegu Fabiju De Masiju, ki bo predstavil te tri kandidate. Izvolite. Vielen Dank, dass Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa, da lahko predstavim kandidate moje politične skupine. Predlogi moje skupine eh, Torej, nažalost obstajajo vse preveč osebnosti, ki so žrtve preganjanja, zatiranja. Eden izmed eh, primerov Torej, primer Rajfa Badavija, ki so ga predstavili drugi kolegi, je tudi primer, ki um, ga tudi naša skupina zelo obžaluje, njegovo trpljenje pa se meša z nezdravimi zunanje političnimi povezavami ter uh, vonjem po nafti. Uh, no, zato smo se odločili za kandidaturo treh drugih osebnosti. Uh, Vem, da ni v tradiciji nagrade Saharov, da predlagamo osebe, ki prihajajo iz Evropske unije, ampak mi smo to naredili na lašč. Predsednik komisije eh, Jean-Claude Juncker je nedavno v govoru o stanju unije govoril o tem, da unija ni v dobrem stanju. In eh, čeprav se v številnih zadevah ne strinjamo za predsednikom Junckerjem, se tukaj za njim strinjamo. Zato smo nominirali te tri osebnosti, kaj ti ponazarjajo vse večje omejevanje pravic eh, na področju intelektualne lastnine tudi v Evropski uniji. Eh, kaj ti sem spada tudi informa, pravica do informacij. In eh, ta pravica je bila tem trem osebam kršena. Naj nekaj povem o vseh treh kandidatih. Edward Snowden, tukaj ni potrebno veliko besed. Že pred dvema letoma smo ga nominirali za Harvo nagrado. Um, razkril je uh, podrobnosti o množičem nadzoru državljanov Evropske unije. Do danes je v. Eh, Rusiji in eh, nobena izmed držav Evropske unije mu ni odobrila azila ali zaščite. In mislim, da je napočil skrajni trenutek, da se poklonimo temu uh, Eh, pogumnemu mlademu človeku uh, in uh, da mu ponudimo zaščito. Antoine Deltour je razkril afero LuxLeaks in s tem smo se ukvarjali tudi v odboru, katerega članca je v Evropskem parlamentu, tudi za gospoda Deltura velja, da ni imel namena, da bi zašel v središče pozornosti. Kot običajen državljan se je odločil, da bo naredil tisto pravo in da bo obvestil te številne tajne davčne določbe, s katerim so se multinacionalke v Luksemburgu izogibale plačilu davkov. No, sedaj skupaj za novinarjem na zatožni klopi v Luksemburgu grozimo do pet let zapora. Potem uh, za kandidaturo Stefani Gibo, lahko rečem podobno, ona je bila vodja oddelka um, zasebne banke UBS v Franciji in nekega dne se je odločila, da bo razkrila prakse te banke. Ta banka je pomagala bogatim državljanom pri davčnih utajah. Najprej je skušala na, po običajni poti opozoriti na te nepravilnosti znotraj svoje banke, ampak kasneje so jo odpustili, eh, njeni družini so grozili in eh, na koncu je, njeno, je neko sodišče njeno odpustitev razglasilo za nezakonito in sedaj je dejavna v omrežju ki ščiti žvižgače po vsem svetu. Za nominacijo teh kandidatov želimo povedati, da tudi znotraj Evropske unije ne moremo uh, predpostavljati, da enakost pred zakonom velja za vse. Um, to velja za tiste državljane, ki eh, delujejo pravično, plačujejo davke, multinacionalke pa utajujejo davke. Uh, se izogibajo davkom eh, v družbi, ki je sedaj izpostavljena eh, varčevanju. In to tudi ne velja za osebe, kot so Antoine Deltour, Stefani Gibo ali pa Edward Snowden, ki opozarjajo na te nepravilnosti in se zaradi tega znajdejo na zatožni klopi. Mislim, da mora Evropska unija iz tega potegniti določene zaključke. Sedaj razpravljamo o direktivi o varovanju poslovnih tajnosti. Ehm, to je predlog, ki bi še naprej odrekal zaščito državljanom, kot je ehm, Antoine Deltour. Ta nagrada bo pridobila na prestižu samo, če bomo imeli tudi dovolj uh, političnega poguma za to, da bomo spregovorili tudi o nepravilnostih na našem pragu, torej znotraj Evropske unije. Eh, zato prosim vse, druge, vse kolege za podporo našim kandidatom. Hvala. Najlepša hvala za to predstavitev. Sedaj pa imamo še nekaj časa za razpravo, za izmenjavo mnen kdor želi, lahko dobi besedo in podpre eno kandidaturo, enega kandidata od uh, vseh teh, ki jih imamo. Ana Gomeš je prosila za besedo, izvolite. Hvala. Mislim, da so kandidati zelo dobri in uh, vsi bi si zaslužili nagrado Saharova. Vendar, podarite želim, da imamo tudi posebno odgovornost. Kajti, upoštevati moramo tudi druge elemente, ne samo njihovo zaslužnost ali posledice njihovih dejanj. Zato želim podpreti še posebej naslednjega kandidata. Nagrada Saharova je zame pomembna tudi z vidika učinkovitosti. To pomeni, da spodbuja tiste, ki zagovarjajo osnovne človekove pravice. Vsi tisti, ki so bili predlagani, seveda podpirajo in se borijo za človekove pravice, vendar Nekaterim bi nagrada Saharova lahko zagotovila prepoznavnost in vpliv, ki ga drugi že imajo. Zato predlagam, da podpremo Raifa Badavija. Gospod Badavi je po mojem mnenju osamljeni borec v državi, ki je bila pravkar izbrana za sedež v odboru za človekove pravice Združenih narodov. Imajo pa najslabšo zgodovino na področju človekovih pravic. Prav tako imajo zelo negativno vlogo, kajti spodbujajo vojne po vsem svetu, financirajo ISIS, njihova vlada bo to vedno negirala, seveda, ampak jasno je, da določeni finančni viri za teroristične skupine ali ISIS prihajajo iz Saudske Arabije. To so lahko tudi zasebne institucije, ki bi morale biti pod nadzorom in seveda vahabizem prav tako razloži, zakaj te skupine niso pod nadzorom. Mislim, da je zelo pomembno, da bi ljudje kot je Raj v Badavi in njemu podobni izvajali ta življenski boj za osnovne človekove pravice. Zato mislim, mm, da če upoštevamo vse elemente, lahko seveda ugotovimo, da podpiramo tudi ljudi v Venezueli, v Ukrajini, podpiramo tiste, ki se borimo proti korupciji, naprimer Antoine Del Tour in tako naprej. Vseeno je po mojem mnenju Raif Badavi politično zelo pomemben, res bi naredili veliko z političnega vidika in odlično bi bilo, če bi nagrado Zaharova podelili Raifu Badaviju in drugim, ki se borijo proti zatiranju v Saudski Arabiji. Seveda pa to pomeni, da se borimo tudi proti nekaterim našim vladam, ki Vsi se tiskajo oči, ker želijo še naprej trgovati z orožjem in se pretvarjati, da je Saudska Arabija zanesljiv partner v boju proti terorizmu. To ne drži. Raif Badavi bi veliko dobil od tega, če bi ga podprl Evropski parlament. Hvala. Najlepša hvala, Charles Stanek. Hvala lepa. strinja se s tem, kar je rekla Ana Gomez, pa tudi s tem, kar je povedala Ana Fotiga. Moja skupina uradno podpira Rajfa Badavija kot eh, nominiranca za nagrado Saharova. Razumeti je treba namen nagrade. Nagrada je bila ustanovljena po zgledu Andreja Saharova iz časa Sovjetske zveze. Gre za to, da se ti ljudje borijo proti človekovim, kršitev človekovih pravic. Res je, proti davčnim goljofijam se moramo boriti z zakonodajo, ampak ne vem, če je to kršitev človekovih pravic. Badavija so oblasti obsodile zato, ker je imel spletno stran, ki naj bi širila liberalno misel. To je očitno zločin v Saudski Arabiji. Obsodili so ga na tisoč udarcev z bičem in deset let zapora, prav tako so mu naložili visoko denarno kazen v višini 250 tisoč evrov. Zaenkrat je prejel samo 50 udarcev januarja letos in uh, zaenkrat so mu iz zdravstvenih razlogov prenehali izvajati kazen. No, je pa lep primer tega, kako nekdo v avtoritarnem režimu izraža liberalna mnenja. To so pogumna dejanja, s katerimi bomo lahko spremenili politiko bližnjega vzhoda, prav tako pa bomo lahko spremenili politiko v kraljestvu Saudske Arabije. Mislim, da tega ne moremo spustiti v državo od skoraj, ne spodbujati moramo liberalna gibanja v državi sami in mislim, da bi bila podelitev nagrade Saharova Badaviju korak v to smer. Glede na to, da se ISIS dviga in uh, elementi v državah GCC-ja, torej v Katarju in Saudski Arabiji, neposredno podpirajo islamsko državo. Badavi pa je dober protistrup tem vahabističnim salafistom, ki imajo svojo ideologijo. Zato stotstotno podpiram to nominacijo in upam, da bodo tudi drugi prisluhnili meni in Ani. Hvala. Milan Mon. Gente. Hvala, gospod predsedujoči. Danes popovdne smo slišali predstavitev zelo solidnih kandidatur. Jaz bi želel govoriti v podporo tistim, ki jo je predlagal Luis de Grandes ehm, in celotna Evropska ljudska stranka. Govorim o podpori demokratični opoziciji v Venezueli in pa političnim zapornikom. Ehm, to opozicijo predstavljata predvsem Leopoldo Lopes in uh, gospod Ledezma. No, vesel sem, da je tukaj včerka in pa žena uh, gospoda Ledezme. Um, gospod uh, Luis de Grandis in pa Fernando Maura sta zelo dobro predstavila to kandidaturo. Uh, Eh, jaz mislim, da gre tukaj tudi za politične zapornike v Venezueli. Tudi komisija za mučenje ZN eh, je izjavila, um, da so ti ljudje tudi mučeni v zaporu. Um, Režim eh, Nikolasa Madura smo obsodili večkrat v naših resolucijah, ki so bile sprejete v Evropskem parlamentu. Eh, situacija v Venezueli se še naprej eh, slabša. In um, sedaj imamo v Venezueli tudi priložnost, 6. decembra bodo tam potekale volitve in um, tako prestižna nagrada, kot je nagrada Saharov, je močen signal, um, močen izraz naše podpore, tako da bi morda lahko na volitvah 6. decembra dosegli, da bi venezuelska opozicija dobila dodaten uh, zagon. Tako da um, v skladu, z, torej zaradi razloga um, naše lasne doslednosti in pa te priložnosti volitev, mislim, da si ta kandidatura vsekakor zasluži našo podporo. Hvala. Imaš, Mr. Henkel? Gospod Henkel. Gospe in gospodje, že 20 let sem član Amnesty International in še več. Seveda spremljam podelitve nagrade Saharova povedati pa moram, da sem popolnoma razočaran z letošnjimi kandidati. Gospod Tenok je že povedal, da so nekateri očitno predlagani iz ideoloških razlogov, kajti strinjam se, da je nasprotovanje ciji ali boj proti davčnim goljufijam razlog za to, da bi nekdo dobil nagrado Saharova. Zdi se mi, da se tokrat preveč posvečamo žrtvam zlorab človekovih pravic. Ne posvečamo pa se temu, da bi morali kandidati sami nekaj narediti za človekove pravice. Mislim, da se preveč posvečamo ideološkim kandidatom in zato moram povedati, da sem razočaran tudi s kandidatom Badavijem. Saharov je dolga leta nekaj počel, bil je aktiven, dolgo je dal vsem vedeti, da zagovarja človekove pravice. Zato bi vedno morali najti kandidate, ki se že dolgo borijo za človekove pravice. Tega pa ne vidim pri nobenem kandidatu. Hvala. Hvala, gospod da je Mazi se želi odzvati. No. Samo nekaj želim pojasniti. Mislim, da ni dovolj informacij na voljo o tem, o čemer govori gospod Deltur in tako naprej. Niti meni, niti nobenemu drugemu ni zato, da bi zaradi osebnosti podelili kandara eh, nagrado in tudi fizično trpljenje je nepremerljivo z eh, gospodom Delturjem in tako naprej. Gre za politično razpravo. Sveda strinjam se z gospod Ano Gomeš. Nujno bi bilo, da bi z podelitvijo nagrade Badaviju poskušali vplivati na Saudsko Arabijo in tako naprej. Ne gre za izogibanje davkom ali davčne goljofije, ampak gre za to, da je nekdo javnosti povedal, da obstaja neenakost pred zakonom tudi za podjetja. In ta oseba je sedaj na sod pred sodiščem in grozi ji pet let zapora. Sam sem bil tam, mi smo to obsojali in v odboru taksi smo o tem govorili. Čudno se mi zdi, da naprimer govorimo o Edwardu Snowdenu. Edward Snowden živi v izgonu, verjetno se nikoli več domov ne bo mogel vrniti, zelo težke posledice bo moral sprejeti zaradi svojih dejanj in ne vem, zakaj se on ne bi mogel uvrstiti med kandidate za nagrado Saharova. Hvala. No, že, eh, pa... Najlepša hvala. Sedaj pa bom besedo predal kolego Morisu Pongi iz odbora za razvoj, ker je podpredsednik. Gospod Ponga bo sklenil današnjo razpravo. Najlepša hvala, kolega Kristjan. Namen je, da sklenem to razpravo najprej pomembni datumi za postopek izbire dobitnika nagrade eh, Saharova. Naslednja faza je četrtek 15. oktober v Bruslju. Za zaprtimi vrati bomo glasovali o skrajšanjem seznamu treh kandidatov četrtek 29. oktobra v Strasburu konferenca predsednikov, ki bo izbrala kandidata z tega seznama oziroma eh, zmagovalca. Na to skupna seja AFED DV2 v ponedeljek 14. decembra v Strasburu. Sreda 16. Eh, ob 12. uri podelitev nagrade na plenarnem zasedanju. Kot ponavadi bo sekretarjat Evropskega parlamenta naredil vse, da bo ta dogodek eh, ustrezno predstavljen tudi v javnosti. Na tej točki bomo zaključili z obravnavo te točke. Hvala vsem sodelujočim, hvala vsem, ki ste se oglasili, hvala za vaše. Eh, predstavitve kandidatov za nagrado Zaharova. Hvala, dragi prijatelj Kristjan. Želel sem povedati še to. Eh, odbor AFET bo še naprej zasedal v tej dvorani. Tisti, ki ne sedite v odboru AFET, kolegi iz eh, odbora DEVE, asistente in tako naprej, pa prosim, vsi zapustimo sobo, tako da bo lahko odbor AFET še naprej delal. Hvala. Hvala, Moris. Hvala za uh, hitro obravnavo te točke. Uh, ker imamo še nekaj časa, bomo prekinili današnjo sejo do petih. O petih se nam bodo pridružili uh, naši gostje. Čakajte, beseda je vaša, gospod Pajet. Izvolite. Sorry. Hvala lepa če že imamo čas. Zahvaliti sem se vam začel, želel tudi za podporo. Na zadnjem plenarnem zasedanju v Strasburju je Evropski parlament sprejel nujno resolucijo o Rusiji in o aretaciji treh ljudi. Eston Kofer je bil izpuščen strani Rusije in zdaj je na varnem v Estoniji. Samo to sem vam želel povedati. Hvala. Da, to je zelo dobra novica. Eh, videli smo, kar se je zgodilo. Tega smo veseli. Prekinili bomo zasedanje odbora AFET do 5. ure. Hvala. Ljubljana. Ja. Ne, ne, ne, to je samo, da je to moj.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 pisala o poezijo, Okay. I think we can, uh... Mislim, da lahko začnemo z drugim delom seje. Vaša ekscelenca, pozdravljam vas in člane vaše delegacije na zasedanju odbora za zonanje zadeve v Evropskem parlamentu. Najprej želim v imenu našega odbora izražiti sožalje za tragične dogodke v okviru katerih je več kot 700 ljudi izgubilo svoje življenja. Sočustvujemo z vami in z družinami žrtev v teh težkih časih. Z vami želimo govoriti o številnih temah, o politični in gospodarski situaciji v Savski Arabiji. Prišlo je tudi do menjave kralja, govoriti želimo o odnosih med EU in Saudovo Arabijo, seveda pa želimo govoriti tudi o regionalnih vidikih novega dogovora z Iranom glede jedrskega orožja in tudi vedno večje pomembnosti ISIS-a. Lepo bi bilo, če bi povedali, kaj menite o tem in o drugih zadevah, ki so našega skupnega interesa. Mislim, da je to ključnega pomena za Evropsko unijo in za Saudovo Arabijo. Mislim, da potrebujemo konstruktivne razprave na osnovi odkritosti in vzajemnega spoštovanja. Izvolite za 10-15 minut. Hvala lepa. Govoril bom arabsko. Če se ne motim, je na voljo tudi tolmačenje. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ma'ali rais lejnat al-alaqat kharijiyya Mr. Breda and ma'ali rais. Ja, Ali naj ponovno začnem? Prav. Z vsem spoštovanjem naj bo Božji mir z vami, gospod predsedujoči odbora za zunanje zadeve, gospod Preda, gospa predsednica delegacije za odnose s Saudsko Arabijo, spoštovani člani in članice v svojem imenu in v imenu kolegov iz uh, eh, Mačlis Al-Šure, posvetovalne skupščine Saudove Arabije, pirat danes pregovoril v vaši sredi. Zahvaljujem se Martinu Šulcu za povabilo. Hvala, da ste povabili predstavnike Mačlis Al-Šure na vašo sejo. Želel sem spregovoriti o grozni nesreči, ki se je zgodila na romanju v Meko, kjer je življenje izgubilo več kot 700 ljudi. Želel sem izpostaviti sodelovanje med Saudsko Arabijo in Evropskim parlamentom. Želel sem izpostaviti tudi kulturno eh, in politično povezavo med eh, našima skupnostima. Naša država meni, da so ti odnosi izjemno pomembni. So v interesu nas samih, pa tudi svetovnega miru. Kot predstavnik Mačlis ali Šure sem danes tukaj zato, ker želimo z vami govoriti o razmerah v regiji. O Jemnu, o Siriji, o Iraku in eh, o regiji v celoti. Želeli smo predstaviti dejanske razmere v tej svetovni regiji. Savska Arabija je vedno želela rešiti in reševati vprašanja, ki se porajajo v tej regiji regiji in naprimer v Jemnu. Še posebej glede na to, kar se je dogajalo leta 2011, potekal je nacionalni dialog več pobud, ki so bile vzpostavljene zato, da bi rešili situacijo. V 90. letih prejšnjega stoletja se je pojavila eh, oborožena milica. Prišlo je do državnega udara v prestolnici Sani in ta situacija je grozila stabilnosti v regiji in eh, regionalnemu in mednarodnemu miru. Saudska Arabija je v koaliciji z drugimi državami v zalivu zahtevala vrnitev legitimnega predsednika Jemna. Upreti smo se želeli šiitskim upornikom. Pri tem pa smo želeli spoštovati zadevno eh, konvencijo. Varnostni svet je sprejel resolucijo, 21, 16 o osvoboditvi območji, ki so bila eh, zauzeta, med drugim tudi prestolnice Sane. S tem so želeli narediti konec nasilju in osvoboditi mesta. S tem naj bi umirili razmere. Poskušili, poskusili smo preprečiti trgovino z orožjem in tako umiriti zadeve. Milica nekdanjega predsednika, pa tudi milica Delutil je bombardirala nekatere kraje in naša koalicija je poskušala zaščititi čete, ki so bile zveste predsedniku. Obenem smo poskušali vzpostaviti stabilnost. Naša kraljevina in druge predstavniki eh, koalicije so, smo se poskušali boriti proti milici. Saudska eh, Arabija je zelo zaskrbljena zaradi poslabšanja humanitarnih razmer v Jemnu. Mednarodni skupnosti želimo omogočiti, da evakuira tujce v državi in da prostovoljnim zdravnikom omogoči dostop do nekaterih področji v eh, Jemnu. Nudili smo vojaško eh, pomoč Jemnu v višini 800 milijard eh, ameriških dolarjev. Obenem nudimo tudi humanitarno pomoč tej državi. 500 tisoč prebivalcev Jemna se je naselilo pri nas, tudi učenci in študentje uh, imajo enake pravice kot naši študentje. V naši državi že dolgo živi, uh, živi dva milijona prebivalcev jemna. Poskušamo narediti vse, da bi pomagali temu ljudstvu. Vzpostavili smo tudi center za pomoč jemno in Saudska Arabija je v zadnjih eh, treh letih največji uplačevalec eh, pomoči za eh, to državo. Poleg tega pa nudimo tudi pomoč v obliki hrane, v obliki infrastrukture in tako naprej. Gospe in gospodje, napori koalicije v Jemnu sedaj počasi eh, vodijo k rezultatom. Omenil sem prestolnico Sano in eh, nekatere mesta na jugu in eh, drugot, ki so bila osvobojena. Predsednik je začel ponovno delati. in eh, razmere se počasi izboljšujejo. Gospe in gospodje, sedaj bi rad spregovoril o trpljenju naših eh, sirskih eh, bratov in sester. Velika večina je notranje razseljenih ali pa so morali zapustiti Sirijo, svojo državo in to zaradi humanitarnih eh, razlogov. V naši državi smo od začetka sirske krize sprejeli 2,5 eh, milijona sirskih beguncev. Naša država jih ni želela eh, obravnavati kot beguncev in jih naseliti v begunska taborišča. Spoštovati smo želeli njihove pravice, njihove svoboščine. na stotine tisočev eh, sircem smo omogočili vstop v našo državo. Imajo dostop do brezplačnega zdravstvenega varstva in veseli me, da vas lahko obvestim, da je število učencev in eh, sirskih študentov eh, tam nekje 131 tisoč. Gre tako za učence, kot tudi študente. Eh, za tiste, ki so izobražujejo na univerzah, v srednjih šolah in v osnovnih šolah. V Jordani, v Libanonu in v nekaterih drugih državah, naprimer v Turčiji, eh, imamo prav tako veliko sircev in tem državam smo namenili finančno pomoč in pomoč v drugih oblikah, zato da bi jim pomagali. Pomagali smo jim eh, v skupni višini 700 milijonov dolarjev. Kriza ni omejena zgolj na regijo, ampak, tudi, ampak se širi tudi v Evropo. Pozdravljam trud evropskih držav, ki sprejemajo in eh, naseljujejo begunce eh, na domačih področjih. kraljestvo Saudske Arabije ustraja pri tem, da je mirna politična rešitev nujna. Spoštovati moramo tudi Ženevsko konvencijo. Pomagati moramo sirskemu uh, ljudstvu. Pozdravljamo trud mednarodne skupnosti v boju proti terorizmu. Sprejeli smo več zakonodajnih aktov za boj proti terorizmu, vzpostavili smo visoko komisijo za boj proti eh, terorizmu. Proti terorizmu se borimo znotraj naše države, pa tudi drugot. Smo prva država, na svetu, ki je organizirala mednarodno konferenco o boju proti terorizmu in sicer leta 2005. Sodelujemo tudi v Mednarodnem centru za boj proti eh, terorizmu. Namenili smo mu 110 milijonov ameriških dolarjev. Smo ena od tistih držav, ki se borijo proti Daješu. Smo del koalicije, ki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 izraelski ščit uh, pred Mošejo Al-Aksa. To je v nasprotju z načelom miru, v nasprotju z rešitvijo dveh držav, palestinske in izraelske, ki bi morali sobivati druga ob drugi. To je v nasprotju z vsemi mednarodnimi konvencijami in dogovori. Gospe in gospodje, hvala za vašo pozornost. Hvala, da ste pozitivno odgovorili na našo prošnjo za srečanje. Z veseljem bomo na vaša vprašanja odgovorili in se odzvali. Najlepša hvala. Najprej gospa Mišela Ljomari, ki je predsednica delegacije Evropskega parlamenta za odnose z arabskim polotokom. Na to pa bom besedo predal drugim kolegom, ki bodo govorili v imenu političnih skupin. Izvolite. Eh, Mikrofon, prosim. Najlepša hvala, da ste se nam pridružili. Tudi mi smo žalostno spremljali eh, novice o nesreči v Mekiji. Živimo v času sprememb. Vodilni v kraljestvu so se spremenili, zamenjali, obenem pa vas čakajo nove volitve, lokalne volitve. Gre tudi za čas sprememb zaradi sprememb v naših odnosih. Danes imamo novo komisijo, ki nam bo omogočila, da se bolje spoznamo in da bolje sodelujemo. To pomeni, da bomo lahko imeli reden dialog. Razpravljali bomo o konkretnih eh, temah. Imamo namreč številne skupne izzive, naprimer terorizem. Terorizem, ki je tako prizadel eh, Savsko Arabijo, kot je prizadel Evropsko unijo. Enako velja za preostali svet skupna tema je tudi vprašanje stabilnosti oziroma destabilizacije eh, te regije. To lahko vpliva na nas vse. Tako Kraljestvo Saudske Arabije, kot tudi Evropska unija imata zelo pomembno vlogo v mednarodnem okviru. Vprašanja, ki bi vam jih rada zastavila, se nanašajo deloma eh, na regijo, deloma na eh, širši okvir. Imamo vprašanje v zvezi z Iranom, o katerem sicer niste govorili. Zanima me, kakšno je vaše stališče glede sporazuma, ki je bil sklenjen. To je prvo vprašanje. Drugo vprašanje je Jemen. Saudska Arabija je sprejela veliko beguncev iz eh, Jemna. Zanima me, če nam lahko kaj več poveste o razmerah na terenu. Begunci izjemna se počasi vračajo v svojo državo. Ali veste, v kakšnem deležu, koliko se jih je že vrnilo, koliko odstotkov tistih, ki so državo zapustili, kako se država sooča s humanitarno krizo in z gospodarsko krizo? Govorili ste o Siriji in v zvezi s Sirijo bi rada povedala, da eh, Evropa zadnjih nekaj mesecev prav tako doživlja eh, migranske tokove. Tukaj imamo še Libanon in Jordanijo, ki prav tako sprejemata ogromno število beguncev. Ti dve državi nimata veliko finančnih sredstev, in prav tako prihaja do destabilizacije zaradi tega. Zanima me, če imate kakšno idejo, kako bi jim lahko pomagali. Zanima me, kaj bi lahko naredili v prihodnosti, zato da bi vzpostavili ustrezne sisteme, eh, ki bi ljudi sprejeli, tako da ti ne bi, eh, ne bi šli preveč daleč, da bi jim pomagali blizu. Zato, da bi se lahko na to čim prej vrnili v lastno državo, ko bi uh, bile razmere umirjene. Mislim, da bi bilo to dobro. Govorili ste o konfliktu med Izraelom in Palestino. Po mojem mnenju obstajajo rešitve za uh, te spore na osnovi resolucije Združenih narodov, ki jo vsi dobro poznamo. Gre tudi za zaupanje, za uh, sodelovanje med tema dvema stranema. Spoštovati je treba pretekle sporazume. Zanima me, če so Saudska Arabija in druge eh, države pripravljene sodelovati pri izvajanju in spoštovanju teh sporazumov. Imam še številna druga vprašanja, ampak verjetno eh, bi rad pregovoril še kak drugi kolega oziroma kolegicah. Najlepša hvala za vaše odgovore. Najlepša hvala v imenu ELS. Gospod Peterle. Spoštovani gospod podpredsednik, člani delegacije, dragi kolegi. V imenu politične skupine Evropske ljudske stranke vam izražam iskreno dobrodošljico in se pridružujem izrazom sožalja ob nesreči v Meki. Vesel sem, da ste nas prav na začetku pozdravili s pozdravom miru. Pripričan sem, da je to ključna vrednota, ki nas povezuje. Eh, zelo pomembno se nam zdi, da poteka medparlamentarna izmenjava mnen. In hvaležen sem vam, da ste jasno predstavili dejstva in mnenja, ki so pomembna za našo celovito oceno političnega stanja v Savdski Arabiji in v regiji. Cenimo humano pozornost Savdske Arabije do jemenskih in sirskih beguncev. Hkrati pa z vami delimo željo, da najdemo politično rešitev Eh, in v naši resoluciji smo pred nedavnim posebej povdarili potrebo po enotnem političnem odnosu do virov krize. Imam zelo konkretno vprašanje, kaj je pripravljena Saudska Arabija poduzeti v tem smislu za odpravo vzrokov krize, eh, ki je nujna, eh, če hočemo rešiti tudi vprašanje beguncev. Hvala lepa. Vas imamo pologrup social. Najlepša hvala v imenu skupine socialistov in demokratov, gospa Gomeš. Welcome, uh, sir. Pozdravljeni. Kaj bi odgovorili tistim, ki menijo, da je Saudska Arabija del problema in ne del rešitve? Kaj ti? govori se, da omogočate delovanje terorističnih skupin. Seveda ne financiranje strani vladnih organizacij, ampak strani privatnih oziroma zasebnih virov, ki niso pod ustreznim nadzorom. Potovala sem že tja v to regijo, bila sem v Iraku, bila sem v Jordani, bila sem v Libanonu in v Libiji veliko se o tem govori. Namreč, da Saudova Arabija ni del rešitve, ampak del problema. Kaj ti terorizi financirali naj bi najbolj ekstremistične verske poglede. Seveda pa imate tudi rivalstvo z Iranom. To bi lahko delno razložilo dogodke v Jemnu, v Bahrajnu in v Siriji. Obiskala sem že Saudovo Arabijo, bila sem zadnja poročevalka Evropskega parlamenta za Saudovo Arabijo in eh, lahko bom povem, da sem se tam srečala z veliko zanimivimi ljudmi, hvaležna sem jim. Videla pa sem tudi veliko protislovi, mislim, da bi morali pohvaliti ženske, ki se borijo proti zelo opresivnem, opresivnemu sistemu. Ne govorim samo o prepovedi vožnje avtomobilov, ampak tudi o spremstvu, kaj te vsaka ženska mora biti v spremstvu moškega. To krši njihove pravice. Vem, da imate v zaporu gospoda Raifa Badavija. On se še vedno bori za svoje pravice. Vem tudi za Alija Al-Nimra. Grozi mu obglavljenje in križanje. Upam, da se to ne bo zgodilo in upam, da boste vi lahko svojim vplivom to preprečili. To bi bilo zelo negativno za ugled Saudove Arabije. Vem, da se v svoji družbi soočate z nekaj protislovji, ampak. Eh, vem, da se pojavlja vedno več resnih dvomov o vaši vlogi v tej regiji. ISIS je sedaj že v Libiji. Kako bi odgovorili tistim, ki menijo torej, da je Saudo Arabija del problema in ne del rešitve? Hvala. Najlepša hvala v imenu konzervativcev Charles Stanek. Hvala lepa, gospod predsedujoči, pozdravljeni vaša ekscelenca, tudi moja skupina EKR želi izraziti sožalje s tistimi, ki so umrli tako v nesreči za žrljavom in tudi v gneči, kjer je bilo potrtanih zelo veliko ljudi. Saudova Arabija je sedaj pod eh, drobnogledom na področju zunanje in varnostne politike in tudi na področju človekovih pravic ter notrega upravljanja. Ugled Saudova Arabije je zelo mešan na mednarodni ravni. Kritizira se vas zato, ker podpirate džihadistične skrajneže v Siriji, prav tako pa ne sprejemate beguncev, niste podpisali konvencije o beguncih čeprav so suniti največji del pobega beguncev. Naprimer, prijatelji Egipta pa vam čestitamo pri tem, da podpirate vlado Al-Sisija in tudi boj proti prejšnji vladi v Egiptu. Prav tako podpirate v Libiji vlado v Tibruku in ne tiste v Tripoliju. Mešano sliko torej barvate na zornanje političnem področju. Bližnji vzhod in Severna Afrika sta sedaj v zelo volatilni situaciji po arabski pomladi in po posredovanju zahodnih sil v Iraku in Libiji. Vaša kampanja v Jemnu v podporo legitimnemu predsedniku je zaenkrat vodila v preveliko število civilnih žrtev državljanska vojna v Siriji. Mislim, da smo sedaj v pat situaciji. 250 tisoč ljudi je umrlo. Zahod je na eni strani, Rusija in Iran pa na drugi strani. ISIS sedaj predstavlja največjo grožnjo in mislim, da bi lahko prišlo do še več beguncev iz te države in iz taborišč v Turčiji, Libanonu in v Jordaniji. Turčija in Saudova Arabija morata sedaj razumeti, da je vaš sovražnik Asad preživel vse. Mislim, da bo treba dogovoriti se za nek dogovor z pomočjo Rusije in vaša država bi morala biti del teh pogovorov. Prav tako želim prositi, da kralja prosite za milost v primeru gospoda Badavija in gospodo, gospoda Alminre. In tudi arabska mirovna pobuda je bila v zadnjih desetletjih zelo koristna za mir med Izraelci in Palestinci. Mislim, da bi morali še naprej potiskati v to smer, zato da bomo imeli na koncu dober sveži na mizi. Mislim, da ste podali mešano sliko. Hvala. Gospod Büchner, izvolite. Tudi jaz se zahvaljujem, da ste pripravljeni govoriti z nami in da ste pripravljeni obravnavati pomembna vprašanja. Zanima me, kakšna je po vašem mnenju nova vloga Irana v Bližnjem vzhodu, glede na to, da so bili podpisani sporazumi pred kratkim. Poleg tega me zanimajo točne številke beguncev, ki ste jih sprejeli iz posameznih držav. To ni toliko pomembno za našo razpravo, to je bolj pomembno za razpravo v moje državi. Nemčija je tudi pripravljena sprejeti zelo veliko beguncev. In še eno pomembno vprašanje. Združni narodi vas obtožujejo resnih kršitev človekovih pravic v vojni. Približno 2000 civilistov je bilo ubitih in 4000 jih je bilo poškodovanih. Po poročilih Združenih narodov naj bi bilo 86 odstotkov smrti med civilisti, še zlasti zaradi bombardiran Saudove Arabije. V Združenih narodih se vedno znova pojavljajo poročila, da se bombardira tudi šole, bolnišnice, civilno infrastrukturo in tako naprej. Med drugim naj bi napadli tudi begunsko taborišče, napravo za oskrbo z vodo, elektrarne in tako naprej. Hvala za odgovore na te komentarje. In potem še eno pomembno vprašanje. Kaj počnete in kaj ste? do sedaj storili za to, da bi vojno končali. Še posebej me zanima, zakaj je neuspela pobuda Omana, zakaj ni bilo rezultatov. Hvala. Thank you very much, Mr. Carver. Gospod Carver. Thank you, Chairman. You're ex- Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Vaša ekscelenca, dobrodošli. Najprej moje sožalje zaradi tragedije v Meki. Eh, brez dvoma trdo delate za to, da bi preprečili takšne nesreče in brez dvoma boste naredili še več za to, da bi zaščitili uh, tiste, ki romajo v Meko, tudi iz moje, uh, mojega volilnega okrožja. Dotakniti se je treba trenutne begunske uh, krize. Ljudje prihajajo v Evropsko unijo podpirate tako sirske kot tudi jemenske begunce, ampak z vsem spoštovanjem vaša država ima infrastrukturne projekte, s katerimi bi lahko pomagali številnim novim beguncem. Zanima me, če bi to dejansko lahko naredili. Sedaj pa nekaj popolnoma drugega. Jemen. Zanima me naslednje ali lahko kaj poveste o savdski izhodni strategiji izjemna? Kakšne načrte po konfliktu ima vaša uh, država? Kako boste preprečili vakum, ki bo nastal in ki bi ga lahko izkoristili fundamentalisti? Kakšno je stališče Saudske Arabije glede eh, možnih ločenih eh, južnih držav? še enkrat pozivam k eh, osvoboditvi gospoda Badavija in eh, gospodja, gospoda Nimre. Uh, uh, were... Gospod Galer, hvala. Če bi obstajala mednarodna konferenca za rešitev drž vprašanja državljanske vojne, a bi povabili ZDA, Rusijo, EU, eh, Turčijo, Iran in uh, vas same, bi sedeli za isto mizo, bi sprejeli takšen okvir. Kakšen okvir bi bil po vašem mnenju primeren za to, da pomirimo uh, situacijo v zvezi z Iranom in da spodbudimo k dialogu? Kako se izogniti konfliktu? Kakšen je vaš, vaš predlog? Obsodili ste eh, Asada in uh, Isi, s tem se strinjam. Zanima me, odkot po vašem mnenju dobivata uh, denar. Ali lahko izključite savtske državljane, ki bi lahko uh, financirali te osebe. Denar za radikalne imame, uh, eh, mošeje in tako naprej naj bi, po mojih podatkih, prihajal. Eh, v naših krajih iz Saudske Arabije. Zanima me, če po vašem mnenju to prispeva k spravi, k miru v zadevnih državah. Eh, Najlepša hvala, Žil Parnjo. Gospod predsedujoči, gospod podpredsednik, najprej bi tudi sam rad izrazil sožalje ob tragediji, ki je doletela Meko pred nekaj dnevi. Saudska Arabija je ena od eh, najmočnejših držav v tej eh, regiji, kot je dejala gospa Ljomari. Sprejeti je bil eh, sporazum z Iranom, kar pomeni, da je vaša moč še večja. In uh, to privede do več sklepov. Ali se lahko bojimo nekakšnega, nekakšne oboreževalne tekme? Lahko se nam zgodi, tako kot eh, pišejo nekateri, da bi lahko druge regionalne eh, vele sile zahtevale jedrski program, če bo dosežen sporazum z Iranom in to se je zgodilo kaj se dogaja danes. Zanima me tudi, kakšen bi lahko bil modus vivendi na dolgi eh, rok, kar se tiče vaših odnosov z Iranom. Moje naslednje vprašanje se nanaša na begunske tokove, s katerimi smo soočeni tukaj v Evropi zaradi sirskega konflikta, zaradi iraškega konflikta, zaradi diktatorskih režimov režimov, eh, ki smo jim priča, naprimer eh, v Južnem Sudanu in v Eritreji. To bo očitno še trajalo. Tukaj v Evropi pa slišimo marsikoga, ki eh, pravi, da zalivske države niso sprejele dovolj sirskih beguncev. Izpostaviti je treba dejstvo, da Saudska Arabija ni eh, podpisala ženevske konvencije Eh, o kateri smo pregovorili. Ali nam lahko poveste, kaj vaša država počne, kako sprejema begunce, eh, kako pomaga sirskim beguncem? Tukaj številni pozivamo k organizaciji svetovne konference o beguncih ki bi bila podobna tisti eh, meseca novembra oziroma začetku decembra o podnebnih spremembah v Parizu. Mislim, da potrebujemo mednarodni eh, odziv in zanima me, kakšno je mnenje Saudske Arabije v zvezi s tem, v zvezi s takšno konferenco o beguncih. Najlepša hvala, gospod Van Orden. Thank you very much, uh... Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Zanima me, če je po vašem mnenju Daesh grožnja, neposredna grožnja za varnost v Savski Arabiji. Kaj je treba narediti, da jih premagamo? In kakšne posledice bo to prineslo na konflikt v Siriji? Moje naslednje vprašanje je, kakšne nasvete bi dali, bi nam dali za to, da bi stabilizirali arabsko prebivalstvo na področju Sirije, zato da ne bo prihajalo do teh masovnih množičnih tokov ljudi, ki prihajajo v Evropo. Kakšen nasvet nam lahko daste, date, zato da bi vključili v našo družbo tiste muslimane, ki so v velikih uh, valovih prišli v evropske države, še posebej v zadnjih nekaj mesecih. Hvala. Najlepša hvala, vaša ekscelenca, beseda je vaša. I have seen uh, most of the questions are actually Večino vprašanj lahko razdelimo v nekaj posamičnih kategorij. Če dovolite, bi rad prosil kolege, da mi pomagajo pri odgovorih na nekatera od teh vprašanj. Začel bom z jemnom. Če dovolite, ne bom vsakič povedal, kdo je v zastavil kakšno vprašanje, ampak bom poskušal odgovoriti na vsa vprašanja o jemnu. To bo zame laže. Najprej glede števila ljudi, ki so se vrnili v Jemen zaradi pomoči, ki jo je Saudska Arabija namenila legitimni vladi. Rad bi podaril, da je tisto pravo vprašanje, koliko ljudem smo preprečili, da zapustijo državo. To je pravo vprašanje. Kaj smo naredili v Saudski Arabiji, kaj je naredila koalicija? Koalicija, ki je podprla legitimno vlado v Jemnu. Poskušali smo preprečiti množični otok ljudi, ki bi postali begunci. Do česar je sicer prišlo v primeru Sirije. Nimam natančnih podatkov, ampak brez dvoma ne gre za milijone, o katerih govorimo v primeru Sirije. Ne gre za 10 milijonov, ki jih je zapustilo državo, ne gre za 2,5 milijona, ki jih eh, imamo v Savski Arabiji, ne gre za 4 oziroma 6 milijonov uh, ljudi v drugih arabskih državah. Pomagali smo vsem tistim, ki so odšli na uh, južni del Jemna, uh, ti ljudje se vračajo, vlada je ponovno prevzela vajeti, milice pa se umikajo. Veliko tistih področji, ki so bila zauzeta, ki so jih zauzele milice, eh, so, je bilo osvobojenih oborožene sile pa so bile nevarne tudi za eh, prebivalstvo. To orožje je bilo uničeno, neutralizirano, tako da ga nišče ne more uporabiti zoper ljudi. Zagotovil bi vam rad, da so številke o eh, žrtvah, čež, da naj bi bili odgovorni za 2000 žrtev in 6000 eh, žrtev. Saudska Arabija spoštuje mednarodno zakonodajo. Mi smo vstopili v državo in eh, ni nas zanimalo uničenje infrastrukture v jemnu. Poskušali smo zgolj neutralizirati tiste sile, ki so bile grožnja ljudem in državi. Ciljali smo vojaške, baze, platforme za uh, izstreljevanje raket. Seveda, v, v vsakem oboroženem sporu lahko pride do žrtev. Ampak mi smo bili izjemno previdni in vlada je povedala, da je sprejela vse potrebne ukrepe, zato da bi kar se da omejila morebitne žrtve. Sedaj pa podpora, ki jo nudimo jemno. Kaj smo naredili za to, da bi državi pomagala, pomagali in kakšna je naša izhodna strategija? Imamo resolucijo 2216, milice morajo predati vsa vladna orožja, zapustiti morajo mesta, ki so jih eh, silo zauzeli. Saudska Arabija noče ostati v jemnu, noče se umešavati v uh, notranje zadeve v jemnu. noče razdeliti jemna. To smo potrdili tudi na konferenci v Rjadu, ki so jo organizirale različne organizacije iz jemna. Podpiramo združeni jemen. Saudska Arabija bo podpirala prebivalce jemna, da složno živijo z vsemi ostalimi skupinami in da sami vodijo lastno državo. Uh, dokler uh, ne bo izvajana um, resolucija 2014, ne nameravamo več trošiti časa za Jemen. Tukaj moram biti odkrit. Če dovolite, bi sedaj odgovoril na vprašanje v zvezi za Sirijo. In sicer govorili ste o tem, da je Saudova Arabija del uh, problema, del razloga za trenutne razmere v, Sirijo, v Siriji. Prav tako pa ste trdili, da podpiramo različne verske skupine v Siriji oziroma da celo podpiramo Daješ. Nekateri ste rekli, da smo pravzaprav del problema, zakaj se je tam uveljavil Daješ. ta misel prepričanja, ne bi rekel obtožba, uh, ni utemeljena. Saudska Arabija je ena izmed prvih držav, ki je trpela zaradi terorizma in je ena izmed prvih držav v tej regiji, ki je označila Daesh za teroristično skupino. Podpisali smo in eh, sodelovali smo pri vseh prizadevanjih za boj proti Daješu, tudi pri vojaških ukrepih smo se udeleževali. Saudova Arabija je sodelovala v vseh mednarodnih prizadevanjih, ki so bila usmerjena v iskanje politične rešitve za Sirijo, takoj od začetka pogovorov v Ženevi. Saudova Arabija je bila v dobi kralja Abdullaha ena izmed najbolj pravičnih držav v tej zadevi. Kraljeve osebne izjave so pripomogle k temu, pogovarjal se je z Asadom, skušal ga prepričati v to naj ustavi nasilje proti lastnemu ljudstvu. Uh, in skušal ga prepričati naj uh, sodeluje v regiji, naj ne zapleta svoje države v takšno trpljenje. Kako naj potem Saudova Arabija podpira teroristične skupine, če pa trpi zaradi teh terorističnih skupin in že veš čas poziva mednarodne organizacije in podpira mednarodne centre organizacije zato, da bi se borili proti tem teroristom, proti Daješu. In ne gre samo za Daješ, gre tudi za druge milice in teroristične skupine. Mi smo jih uh, uvrstili na seznam uh, zločinskih organizacij. Uh, Saudova Arabija je sprejela zakonodajo, uh, ki um, izpostavlja kazanskemu pregonu vsakemu, vsakega, ki simpatizira z takšnimi terorističnimi skupinami. Saudova Arabija je torej sprejela zelo stroge zakone, ko gre za infiltracijo, za financiranje terorističnih dejavnosti, nadzoruje vse finančne tokove in uh, skuša zagotoviti, da ne moremo dopustiti, da bi denar šel na račun turističnih organizacij. Naj vam podam enostaven zgled. Če želim predstaviti um, tisoč dolarjev iz uh, enega izmed mojih računov na drugega, me najprej vprašajo, uh, kdo je to, zakaj, čigav je račun, kakšen je namen tega, te transakcije, dati moram referenčno številko in tako naprej. Uh, Se pravi, imamo zelo strogo zakonodajo, ki je bila sprejeta zato, da bi lahko nadzorovali financiranje terorističnih organizacij. Mislim, da imamo enega z najbolj razvitih sistemov za nadzor nad finančnimi transakcijami v celotni regiji. Uh, toliko na hitro v odgovor na vaše vprašanje o sodelovanju Saudove Arabije v boju proti Daješu in kriminalizaciji terorističnih skupin. Ravno danes smo v Rijadu odkrili uh, teroristično celico, ki je del Daješa. Naše ljudstvo zaradi te teroristične skupine stalno trpi, najbolj nas je prizadela eh, ta teroristična skupina. Nobeno mesto jim ni sveto, niti ne uh, svetišča in pri tem ne razlikujejo med suniti ali med uh, eh, šiti. Napadli so tako sunitske, kako tudi ši, um, šitske moše, mošeje. kakšen interes bi naj imeli v tem, da bi podpirali te bolni ljudi. Mi smo država, ki si želi miru, ki želi imeti uh, zdrave družine, ki želi, da bi otroke dobro vzgajali, zato da bi na konstruktiven način sodelovali v družbi. Res je, naša kultura je nekoliko drugačna. Uh, Eh, imamo drugačno vero, ampak eh, smo miroljubna država, imamo družine, tako kot jih imate vi, imamo iste sanje in želje za naše družine in za naše ljudstvo in za razvoj naše države konflikti nas ne zanimajo. V svoj 85-letni zgodovini Saudova Arabija nikoli ni posegala v, noben, v nobenega izmed konfliktov v tej regiji. Eh, vedno je bila naša mednarodna politika takšna, da nismo posegali v zunanje zadeve nobene izmed eh, sosednjih držav v regiji. Kar se tiče rešitve konflikta v Siriji in vprašanja, ali želimo sodelovati pri mednarodnih prizadevanjih za rešitev sirske krize, eh, seveda smo pripravljeni sodelovati. Pripravljeni smo sodelovati za katero koli mednarodno organizacijo na svetu, ki želi zaustaviti ta konflikt. Mi želimo zaustaviti prelivanje krvi, masakre, ki um, mučijo sirsko ljudstvo. Želimo, da bi se begunci vrnili. Nismo. Um, veseli zaradi tega, kar se dogaja z našimi brati in sestrami. Um, platformo že imamo na voljo, sedaj potrebujemo samo še dovolj volje mednarodne skupnosti, ki mora opraviti ulogo posrednika. Treba je izpolnjevati dogovor iz Ženeve 1. Tako enostavno je to. Danes sem, bil, eh, sem se sestavil z Um, ekscelenco, razpravljal sem o različnih opozicijskih skupinah, um, ki bi jih lahko poenotili in uh, skupaj z njimi dosegli neko rešitev. Seveda, je pa zelo slabo, če bi mednarodna skupnost želela uh, Bašarja Al-Asada vključiti v reševanje sirskega konflikta. Kako mislite, da boste prepričali sirsko ljudstvo v to, da je on lahko del rešitve po uh, vsej tej agresiji, ki jo je izvajal nad svojim ljudstvom? Lahko vam zagotovim, da je Saud, zdaj Saudova Arabija vodilna pri prizadevanjih za reševanje krize v Siriji, konflikta v Siriji. Pripravljeni smo pri tem pomagati katerekoli, mena, katerekoli mednarodni organizaciji za dosego miru kjerkoli po svetu. As, uh, with respect to the efforts of the Omani government, uh, nothing concrete because we are not actually the, the people concerned. It is the Yemeni. Kar se tiče eh, vlade v Omanu, eh, tukaj je pomemben predvsem Jemen. Če se Jemen strinjal za neko rešitev, kaj imamo mi s tem opraviti? Mi smo. Želeli samo oblast eh, spodbuditi k temu, da opravi svojo nalogo, svojo dolžnost in da ne dovoljuje zlorabo oblasti strani milic. Skušali smo tudi zaustaviti tok nezakonitega orožja v, v napačne roke. Eh, želeli smo skratka ujemno preprečiti to, kar se je zgodilo v Siriji. I think I have so answered the two of the most important issues, which are Syria and Yemen. E, mislim, da sem sedaj odgovoril na najpomembnejša vprašanja v zvezi z Sirijo in Jemnom. E, potem, kar se tiče vprašanja, e, kaj narediti za zaustavitev toka beguncev, kaj lahko pri tem naredijo arabske države, kako lahko pomagajo. Tukaj je odgovor pravzaprav jasen treba je zaustaviti ta konflikt, ta masaker. Ljudje moramo omogočiti, da se lahko vrnejo na svoje domove. Zato smo skušali doseči tudi ujemno. Če se to ne bo zgodilo, potem bodo morali oditi še tisti, ki še ustrajajo v Siriji. Nobenega razloga nimajo trenutno za to, da bi tam ostali. Eh, sedaj tam vlada kaos, nihče ne ve, kaj kdo počne, zakaj, kje, kdaj. Uh, Sirija je v popolnem kaosu in tudi vlada več ne nadzoruje več kot pet odstotkov ozemlja. Mednarodna skupnost mora tukaj prevzeti pobudo. um, Ekscelenca ima tukaj prav, res eh, vsi moramo sodelovati pri reševanju tega konflikta. Brez aktivne vloge celotne mednarodne skupnosti rešitve ne bo, to sem prepričan. Kar se tiče vprašanja, kaj bi lahko naredile arabske države. Um, ljudje želijo ostati v regiji, v Siriji, v Lebanonu, v Turčiji, ampak te države več ne morejo, ne morejo sprejemati več beguncev. In k nam pa oni ne želijo. Tukaj moram biti iskren. To je zelo daleč od njihovih domov. Ampak eh, kdorkoli je hotel k nam, smo ga sprejeli. Nikogar nismo zavrnili pravzaprav jih spoh ne imenujemo begunci, vsakega sprejmemo. Ampak problem je v tem, da ti ljudje ne želijo ostati pri nas. Zato so nekateri izmed vas prišli tudi k vam. Edina rešitev, ki jo tukaj vidimo, je rešiti konflikt sam in zagotoviti, da uh, zaustavimo ta tok beguncev. Potem bi naprosil enega izmed mojih kolegov, da odgovori na vprašanje, ki ga je postavila gospa Gomez. Eh, rekla je, da je Saudova Arabija del problema, da podpira terorizem. In da je tam veliko zatiranja da obstaja neko rivalstvo med Saudovo Arabijo in uh, Iranom uh, in da so razmere v Saudovi Arabiji, uh, razmere na področju človekovih pravic slabe. Če dovolite, bi naprosil kolega naj odgovori na vprašanje v zvezi z podporo terorizmu v Saudovi Arabiji in v zvezi z pravicami žensk v Saudovi Arabiji. Torej, v zvezi s tem bo nekaj povedala moja kolegica. Hvala lepa. Razprava je zelo zanimiva. Ponovila bom to, kar je že bilo povedano. Saudova Arabija obsoja terorizem in teroriste, terorizem v vseh oblikah. Opravičila za terorizem ni. In uh, kralj Abdullah, uh, naj Bog blagoslovi njegovo dušo, je pravilno povedal, da terorizem ne spada v nobeno vero, politični sistem ali prepričanje. Enako velja za našega ministra, ki je rekel, da morajo vsi islamski um, razsvetljenci in uh, akademiki zaščititi mlade ljudi pred uh, ekstremizmom. Ekstremizem uh, izhaja na nekih osebnih prepričanj, ne izhaja iz. Islama. Islam je miroljubna vera in uh, verjetno ste to uh, že večkrat slišali, vendar pa želim še enkrat ponoviti, islam v svoji osnovni, izvorni obliki je miroljubna vera. To je eh, vera za danes, včeraj in za prihodnost. Je fleksibilna vera, ki se spreminja s časom. Je pa res, da tukaj obstajajo tudi zlorabe, ki na osebni način tolmačijo suno in koran in eh, izberejo in izolirajo nek vers brez eh, celotnega konteksta in to interpretirajo v skladu za svojimi ekstremističnimi prepričani. Tisti, ki učijo takšne izkrivljene poglede, uh, lahko dosegajo tudi otroke v šolah, Povdarjam, da gre tukaj za posameznike, ampak eh, spet kot drugot po svetu so ravno manjšine tiste, ki, najbolj, ki so najbolj slišane. Vlada se zaveda tega problema, obstoja ekstremističnih ideologij in zato se prizadevamo za to, da bi eh, identificirali te ljudi in da bi zagotovili, da nimajo dostopa do izobraževanja. Eh, prav tako eh, želimo razširiti naš šolski kurikulum, zato da bi eh, učenci bolje razumeli svetovni kontekst in da bi razumeli versko moderacijo. Želimo Eh, odstraniti kakršno koli ščuvanje k sovraštvu, ki bi lahko privedlo do ekstremističnih prepričanj. Eh, to je želel tudi King Abdullah za svojimi programi. Ni želel, da bi študenti samo odšli iz države in prišli nazaj za diplomo. Te je uvedel zato, da bi študenti razširili svoje horizonte. Um, torej, terorizem nima znači, načilnosti islama. E, vzpostavili smo tudi centr za odpravljanje ekstremističnih ideologij e, in redno potekajo kampanje osveščanja o človekovih pravicah tudi na savskih televizijah. Ali lahko odgovorite na vprašanje v zvezi z dogovori o jedrskem vprašanju z Iranom. Ja, e, če dovolite, bi odgovoril tudi na to vprašanje. Kaj mislimo o dogovoru med e, Iranom e, in ZDA, kako Saudska Arabija gleda na ta dogovor? Besedo bi predal kolegu. شكرا لكم وشكرا لكم على استضافتنا في هذا المؤسسة العريقة نليب شخوالة خوالة دستناس sprejeli v vaši sredi. Zastavili ste nam vprašanje o naših odnosih z Iranom. Zgodovinsko gledano ti odnosi niso bili slabi. Iran je namreč želel izboljšati življenjske pogoje za svojo državo, za svoje ljudi ampak težava eh, je bila rast moči Irana eh, v primerjavi z drugimi državami v regiji, v primerjavi tudi z našo eh, državo. Iran ima svoje lovke v Siriji, v Iraku in v Jemnu. Saudska Arabija, Saudska Arabija pa je bila ena od tistih, ki je poskušala ohraniti stabilnost in neodvisnost eh, jemna. Nismo želeli posegati v njihovo neodvisnost, nismo je želeli razdeliti. Sporazum 5 plus 1 z Iranom smo pozdravili, ampak Iran je tisti, ki uh, mora razvijati svojo državo uh, in spoštovati neodvisnost drugih držav. To ne sme biti uh, nek izgovor za Iran, da destabilizira regijo. In to je uloga Irana, po našem mnenju. Vse države eh, v regiji, v Bahrajnu, naprimer v Iraku, v Siriji, eh, v, v Jemnu se soočamo s temi težavami, z ulogo Irana. Če se Iran ne bo upletal v notranjo politiko teh držav, potem bo zavladala stabilnost. To je naš načrt in to je treba doseči. Nažalost pa trenutno nimamo ustreznih uh, kolegov na drugi strani, na iranski strani, ki bi ta dejstva sprejeli. Nekdo je dejal, da Saudska Arabija financira terorizem in da prihaja do pranja denarja, da finančna sredstva uh, za teroristične skupine izhajajo eh, iz Saudske Arabije. Nobenega dokumenta, nobenih podatkov eh, ni o tem. Imamo zelo strogo finančno zakonodajo. Noben denar ne more zapustiti eh, ozemlja kraljestva brez, da bi bil pred, pri tem podrejen zelo strogemu nadzoru. Dokazov za to ni, Saudska Arabija prav tako ni na seznamu tistih držav, ki eh, financirajo terorizem. To je, govorimo o ameriškem seznamu. Nekateri na Zahodu nas obtožujejo tega, obenem pa nikoli niso mogli dokazati, da je kaj takšnega res. Nimajo dokazov. Ne moremo kar s prstom kazati na levo in desno. Saudska Arabija počne ravno nasprotno, bori se proti terorizmu in zelo strogo sankcionira financiranje terorizma. Zahvaljujem se delegaciji iz Saudove Arabije. Eh, želim ponovno ponoviti našo vabilo vašemu zunanjemu ministru, da nas eh, obišče tukaj v odboru za zunanje zadeve Evropskega parlamenta, mm, takoj, ko bo utegnil. Hvala lepa. Naslednja točka na dnevnem redu je poročilo ad hoc delegacije, eh, ki je obiskala Kosovo in Srbijo od 23. do 25. septembra. Thank you. commencer euh, la délégation euh, de la Commission Affaires étrangères. Delegacija odbora za zvonanje eh, zadeve je obiskala Srbijo in Kosovo prejšnji teden. To misijo smo organizirali skupaj s kolegi iz eh, pododbora za človekove pravice Če dovolite, kolegi in kolegice, malce tišine, prosim. Euh, euh, torej, govoril sem o obisku v Prištini in Beogradu. Ta obisk eh, je potekal v zelo zanimivih časih. Sedaj, ko se soočamo z begunsko oziroma priseljensko krizo in eh, vprašanje priseljencev je, bila, eh, je bilo zelo aktualna tema eh, naših razprav. Pogovarjali smo se s predstavniki civilne družbe, z nevladnimi organizacijami, s predstavniki medijev, pa tudi s politiki, med drugim s predsednico parlamenta, s premijejem, s kolegi poslanci, in z ombudsmanko oziroma ombudsmanom. Obiskali smo tudi eh, center, v katerem delujejo prostovoljci, eh, center, kjer sprejemajo prosilce za azil. Obiskali smo tudi del prestolnice, kjer uh, je veliko beguncev, kjer eh, čakajo, kjer živijo in čakajo na eh, odločitev. 99,99 odstotka eh, ljudi zgolj prečka to državo. Tam ne ostanejo. Zgolj približno 600 prošen za azil je bilo eh, dejansko uloženih v Srbiji kolegi in kolegice, še posebej tisti iz uh, Evropske ljudske stranke, pozornost prosim. Ugotovili smo, da je med begunci največ, največ tistih, ki prihajajo iz Iraka in iz Afganistana, ne pa iz Sirije. To je trend, ki uh, smo ga opazili v državi. Pogovarjali smo se torej eh, s srpskimi organi in jim čestitali za delo, ki ga upravljajo. Srečali smo se s premijejem in eh, to srečanje je bilo precej napeto, zato ker je potekalo nekaj ur po eh, tem, ko je nastal spor med Srbijo in Hrvaško. Prišlo je do blokade na meji, blokade v obliki tovornjakov, pa tudi oseb. In eh, ta seja je potekala v ozračju, ki smo mu redkoma priča. Šlo je za srečanje med ne zgolj diplomati, ampak tudi politiki, bi rekel. Imeli smo torej možnost razpravljati o tej aktualni temi z drugimi kolegi. Splošno gledano smo eh, poleg vprašanja eh, priseljencev, kar je bila naša glavna tema, govorili tudi o drugih vprašanjih. Vsi v Srbiji, vsi, s katerimi smo se pogovarjali, so izpostavljali odpiranje eh, pogajalskih poglavi. Govora je bilo tudi o napredku pri dialogu s Prištino. Srečali smo se s predstavniki medijev, kot sem dejal. Govorili smo tudi o pomenu Eh, reforme pravosodnega sektorja. O tem smo razpravljali tudi z ombudsmanom eh, in ta se je bila zelo zanimiva. Zdi se, da bi lahko eh, z odprtjem poglavi 23 in 24 resnično naredili velik napredek. Na srečanju z ombudsmanom smo ponovno izpostavili podporo vseh političnih skupin, za eh, sodelovanje. Ombudsman je bil v preteklosti pod eh, velikim pritiskom, napadal ga je še posebej eh, predsednik vlade. Ampak očitno se je ozračje sedaj pomirilo. Ta dialog pa je bil v določeni točki v času precej napet, precej agresiven. Na to so nekateri člani odbora AFET oziroma smo nekateri člani odbora AFET obiskali Prištino. Bili smo na severu Kosova. Želeli smo ugotoviti, kaj se dogaja v eh, dialogu med eh, Beogradom in Prištino, kaj se dogaja s tako imenovanim sistemom Integrated Border Management, integrirano upravljanje z mejami. Eulex eh, igra pri tem vlogo svetovalca. Spremenil se je torej njihov status in pogovarjali smo se o eh, izvajanju projekta, o podrobnostih, o davkih, ki eh, jih zbirajo in ki, na to, ki se na to stekajo v lokalne proračune. naši kolegi v Prištini uh, so pokazali velika, veliko interesa za dialog. Govorili so o združenju srpskih uh, eh, občin oziroma skupnosti. Ko je bil tukaj uh, gospod Mustafa prejšnji uh, teden, je prejel. Uh, eh, je, pre, je prejel jajca, ki so jih nekateri metali, uh, ozračje je bilo torej zelo napeto. Uh, govorili smo torej tudi o uh, tem združenju srpskih skupnosti. U Beogradu smo se največ pogovarjali o odpiranju eh, novih poglavij v eh, pogajanjih pred koncem leta. Na Kosovem pa smo govorili predvsem o liberalizaciji vizumskega sistema. Masika je treba še eh, doreči. zato da bi prišli do končnega cilja toliko o tem. Mislim, da je obisk potekal v zelo zanimivem trenutku. Razmere so bile dokaj napete. Sodelovali smo s kolegi iz odbora DROA in rečem lahko, da je tako ali tako večina eh, članov našega odbora AFED, ki je eh, obiskala eh, ti dve državi, tudi uh, članov eh, odbora DRUA. Sedaj pa Tonino Picula, eh, na to pa še Radoš. Hvala gospodine predsjedavajući. Upravu ste, premda je posjet Beogradu. Hvala, prav imate. Obisk Beograda in Prištine je bil tesno povezan tudi z eh, begunsko krizo. Podariti želim, da smo obiskali obe državi, to je bil naš glavni cilj in eh, te dve državi sta na različni stopni, kar se tiče integracije v Evropsko unijo. Obe državi imata tudi intenziven dialog z Evropsko unijo. Vendar pa je z evropske perspektive tako eden, kakor tudi drugi dialog enako pomemben. Pozdravljamo dogovor z dne 25. augusta, ta je pomemben znak za napredek v dialogu. Eh, Srbija bo odprla prvo poglavje pogajanj, vsi se tega veselimo. To bo pomenilo začetek obdobja Eh, tesnega spremljanja dogajanja v Srbiji. Z eh, vzpostavitvijo posebnega tribunala za vojne zločine v Kosovo, no, tudi to je bil zelo pomemben korak naprej. Eh, ne pozabimo na to, da smo nedavno podpisali tudi od, um, dogovor o um, nadzoru na mejah s Makedonijo. Um, Reformni proces v državah že poteka, vseeno pa je treba okrepiti boj proti korupciji na visoki ravni, eh, potem eh, načelo svobode medijev, tukaj državi še nista izpolnili evropskih kriterijev eh, zaradi samih struktur lasništva. In prav tako je treba izgraditi delujoče demokratične institucije. O tem smo se pogovarjali tudi z Sašo Jankovičem, varuhom človekovih pravic. Civilni nadzor nad obveščevalnimi službami je treba vzpostaviti um, in odpraviti represiv, represivne sisteme. Uh, potem, uh, za razliko od Srbije, kjer je opozicija še zdaj šipkejša, opozicija na Kosovo sedaj govori o nezadovoljstvu za trenutno vlado. Dobro, oboje je značilno za demokratične družbe, vendar pa v Srbiji in v Kosovu šibkost opozicije napoveduje možnost prihodnje politične krize. Ehm, zahvaljujem se vsem tistim, ki so pomagali pripraviti obisk Kosova in Srbije. Vesel sem, imamo še radošt. Gospod Radiš. Hvala lepa, gospodine eh, predsjedavajući. Hvala lepa. Gospod predsedujoči. Uh, obisk Srbije in Kosova je potekal v znamenju begunske krize. Eh, dosežen je bil določen napredek, najprej dogovor 25. augusta o normalizaciji in o mejah z Makedonijo. No, nismo pa načeli najpomembnejših tem z predstavniki vlade. Namreč eh, govorim o predstavnikih medijev, nevladnih organizacij, varuha človekovih pravic. Vsemi temi predstavniki smo se pogovorili o demokratičnih procesih v družbi, o reformnem procesu, ampak uh, to pogovor o tem ni bil možen za vlado. Tam smo se pogovarjali predvsem o, o eh, konstruktivnem načinu reševanja begunske krize v Srbiji. Uh, Ko gre za svobodo medijev, ni bilo občutnega napredka od naše zadnje resolucije. Potem privatizacija medijev poteka na tak način, da je vlada še vedno večinski lasnik, zlasti v manjših lokalnih medijih. In obstaja tudi možnost, da bi določene medije pokupili posamezniki za veliko denarja, ki prihaja iz sumljivih virov. Tako da bi s tem samo še bolj omejevali uh, svobodo medijev. Obema državama je treba čestitati, zelo si prizadevata, vendar pa je sporazum dne 25. augusta bolj deklarativne narave. Nekateri vidiki so namenoma izraženi na zelo medel način. Mislim, da ne bi bilo dobro, če bi samo zato, ker Srbija opravlja dobro delo, dobro delo v zvezi z begunsko krizo, eh, um, se ne bi lotili določenih perečih tem. Ne v eni, ne v drugi državi. Brez uh, korenitih družbenih sprejem, eh, sprememb, torej če bo vse ostalo samo na ravni izjav, uh, proces. Evropske, torej integracije Evropsko unijo ne bo dovolj kakovosten in ne bo um, Eh, dovolj napredoval. Najlepša hvala. Hvala tudi sekretarjatu odboru AFET in DROA za pomoč pri organizaciji Beograda in Prištine. Hvala tudi kolegom iz Beograda in Prištine, ki so nas vedno podprli. Tudi v tem primeru. Zanima me, če bi kdo rad kaj povedal po točko razno. Ne. Naslednja seja 12. oktober v Bruslju. Hvala in nasvidenje.